Drage kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z našim sestankom. Najprej vam moram povedati eh, za dve spremembe na dnevnem redu. Prvo je eh, v zvezi s točko 21 in 21 in glasovanjem v zvezi s poročilom Alejandra Serkasa. To bo zadnje glasovanje danes po 30. točki. Potem pa 16. točka. E, tu gre za napredek pogajanj. E, o napotitvah znotraj posameznih skupin podjetij to bo prva točka po glasovanju. Ali ima kdo kaj proti tem spremembam na dnevnem redu? Ne. Zato potem tudi predlagam, da preidemo na točko 17, kjer vam moram predstaviti kompromisne amandmaje, eh, ki so pač bili uloženi eh, eh, v zvezi z našim mnenjem za proračunski odbor. Tu gre za bilanco eh, pogajanj o večletnem finančnem okviru. Mi smo že razpravljali o tem osnotku mnenja in eh, govorili smo o določenih eh, predlogih sprememb. Marianne Harkin in Jean Lombert sta uložila predloge sprememb in ve, bistvo vsega tega lahko sprejmem. Dva kompromisne amantmaja, to sta predloga sprememb, eh, ki povzemata eh, dva moj predlog spremembe 3 in eh, predlog spremembe 4, Marjan Harkin. Tu gre za pogoje, v katerih se podatki o zaposlitvi zbirajo. Tu gre za eh, sintezo vsega in mislim, da tu ni težav. Kompromis B združuje predlog spremembe 13, 14 eh, in 15. 13 eh, je moj, 14 Harkin, 15 Jim Lambert. Tu gre za horizontalne dosjeje in mi tu pravzaprav želimo izkoristiti vse to, kar najdemo v poročilu Jute Steinerik. Hoteli smo pokazati, da eh, smo pravzaprav včasih v teh eh, pogajanjih eh, zgubljali in eh, nismo mogli držati naše pozicije. S'agissant des autres amendements. Potem pa drugi predlogi sprememb. Eh, te lahko sprejmem. Mislim, da lahko ustrezno glasujemo in na ta način lahko ukrepimo glas eh, našega odbora v proračunskem odboru in koordinatorji so imeli tudi eh, razpravo o tem poročilu v eh, eh, med predsedniki in Ivo Kalfin in Jean-Luc Dejan bosta lahko v proračunskem odboru obravnavala bistvo tega vprašanja, kaj tudi v tem trenutku proračunski odbor meni, da morajo obravnavati zgolj eh, odnose s svetom in odbor za ustavne zadeve pa bi moral obravnavati te znotranje strani. To se mi pa zdi neprimerno, zato tudi upam, da boste sprejeli dva, dve, dva predloga sprememb. Uh, uh, ki se nanašata na bilanco eh, pogajanj. Ali želijo predlagatelji sprememb besedo ali imate kakšne težave s kompromisi, ki jih predlagam? Očitno ne, to je potem dobro. In potem pa lahko prejdemo na drugo točko dnevnega reda danes in besedo dajem. Danuti Jazovlecki, da nam eh, poroča o šestem in sedmem trialogu, ki je potekal predvčerajšnjem v okviru eh, pogajanj o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev. Naj povem še naslednje slišala sem govorice, češ da ta pogajanja trajajo dolgo. E, to je nesmiselno, kajti vsi, ki so bili v trialogu o zakonodajnem besedilu, vedo, da to traja. V okviru pogajanj o Evropskem socialnem skladu kjer je šlo za koliko členov? Kakih 30 eh, členov smo imeli eh, več kot 30 trialogov. In sedaj smo pri sedmem in že smo končali vse težavne uh, Eh, točke. Naj se torej ustavijo te govorice, češ da pogajanja trajajo predolgo. To je kontraproduktivno. Parlament ima drugačno mnenje od sveta in zaradi tega potrebujemo malo časa, da svetu razložimo naše mnenje in na ta način imamo možnost, da svet tudi sliši naše mnenje. Hvala lepa poročevalki za potrpežljivost in odločenost, s katero eh, brani mandat, ki ga je prijela od parlamenta. In sedaj dajem besedo poročevalki, prosim. Najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem celotni ekipi in lahko potrdim to, kar ste tudi vi povedali. Eh, ta eh, pogajanja tečejo zelo hitro in očitno ta pogajanja tudi niso enostavna in zaradi tega jim moramo posvetiti tudi nekaj časa. Lahko predstavim situacijo tako, kot je sedaj. E, na zadnjih sestankih e, odbora sem e, poročala o prvih trih trialogih. Imeli smo potem še eh, eh, dva, trialoga 6. februarja in 11. februarja in imamo kompromisno besedilo o 9. členu. Eh, in mi smo imeli tu dokaj vročo razpravo in mi smo tudi slišala, da so mnenja glede 9. člena različna tudi med poslanci komisija tudi ni sprejemala, da bi svet karkoli dodatnega predlagal. Eh, eh, torej, tu imamo torej notifikacije, potem eh, Eh, shranjevanje dokumentov, potem imamo predvidene obvezne kontrolne ukrepe v vseh državah članicah. Evropski parlament se je strinjal s tem, da se komisiji eh, pošljajo informacije o dodatnih eh, nadzornih ukrepih, nismo pa zato, da bi notifikacije bile obvezne. Predsedstvo je hotelo seveda najti kompromis z Evropskim parlamentom in 18. februarja si bomo te stvari še enkrat ogledali. Na zadnjem trialogu smo se ogledali tudi 12. člen, tu gre za odgovornost in jamstvo. Mi smo pač eh, tu zauzeli zelo eh, togo stališče in mi se ne moremo strinjati s tem mehanizmom v vseh sektorjih v celotni verigi. Torej, očitno potrebujemo izmenjavo uh, eh, mnen, treba je še predobiti informacijo komisije o mehanizmih eh, skupne in deljene odgovornosti jamstvu v državah članicah in ta petek bomo prejeli predlog kompromisnega predloga, o tem bomo razpravljali na naslednjem trialogu in potem pa še za zaključek smo govorili o členih 6, 7, 8 in 11, šesti člen. Tu je grško predsedstvo predlagalo 20 dni in ne 25 dni eh, glede postopka, običajni postopek, eh, potem pa eh, v izjemnih primerjih tudi nujni postopek, potem pa sedem, sedmi člen, glavna vloga, ki odpošilja napotene delavce. Grško predsedstvo je tu sprejelo predlog Evropskega parlamenta, da naj tu sodelujejo Eh, izvorna država in država gostiteljica. Potem pa osmi člen, predsedstvo se je strinjalo eh, eh, s tem, da pač se lahko dajo informacije napotenim delavcem. Potem enajsti člen države članice naj bi izvajale primerne in učinkovite inšpekcije na podlagi ocene tveganja. Države članice pa same lahko odločijo, na kakšen način bodo opravile te ocene. Eh, torej, 11. člen eh, uvaja obveznost držav članic, eh, po katerih morajo zagotoviti, da lahko delavci izkoriščajo svoje pravice do delodajalcev. Eh, potrebno je zagotoviti tudi eh, dostop do eh, naknadnih plačil, pa tudi tu se obravnava vprašanje davkov in socialnih prespevkov. Potem elektronski prenos informacij in, in, in torej je v osemnajstem členu to naj bi bil obvezen eh, mehanizem eh, in danes bomo imeli še en trialog, kjer si bomo gledali šesto poglavje o čezmejnem izvajanju eh, kazni, izvrševanju kazni. Potem 18., 19. in 20. februarja bomo imeli še druge trialoge in upam, da bomo do tedaj zaključili tudi obravnavo 9. in 12. člena in da bo tudi konec trialogov eh, ob koncu februarja. Hvala lepa. Želi kdo eh, besedo? Najprej morda drugi člani pogajalske ekipe. Ne, nimate nič za dodati? Želi še kdo drug eh, kaj vprašati? Vse jasno. Rada bi dodala samo še nekaj. Najprej najlepša hvala poročevalki za to dobro poročilo e, v zvezi z Rimom 1 imamo sedaj predlog, e, ki pokriva vprašanje za e, ščite delavcev. Tu gre za najbolj ugoden režim za nje, tudi v skladu z Rimom 1 imamo pa še neko pobudo. E, v besedilu imamo klauzulo o pregledu. E, saj poznamo te težave. Ko so uh, uh, pogajanja uh, težavna, uh, se dosti krat reče, če je nekaj problematičnega, potem bomo to pregledali, pozneje. In tu imamo pač te klauzule o pregledih skoraj da pri vseh eh, členih. In tu prihaja pravzaprav tudi do nelogičnih stvari. Naprimer, direktiva potrebuje dve leti za izvajanje. Komisija bo pripravila poročilo o direktivi čez pet let, eh, pregled pa bo čez tri leta. Se pravi, pregled direktive bo še pred eh, oceno komisije. In tu smo rekli tudi, da to ne bo delovalo in to je treba urediti. Komisija ali svet eh, eh, in svet sta pravzaprav povedala, da imamo prav. To je nekaj, o čemer je treba razpravljati. Treba je najti neko horizontalno klauzulo, to bo morala poiskati komisija, je pa to še vedno odprt problem in to vključuje seveda tudi deveti člen, ki je za nas zelo pomemben. E, to je prva stvar, ki sem jo hotela povedati in druga stvar, ki bi lahko zanimala poslance, e, se nanaša na osemnajsti člen. E, e, to je ta. E, Eh, sistem eh, eh, imi, po katerem lahko zbirajo informacije o delovanju notranjega trga. In ta sistem še ni prilagojen situaciji napotenih delavcev. Tu gre naprimer za instrument, eh, ki mora obsegati tudi tiste, ki dajejo na voljo te napotene delavce. Moram tudi še nekaj zanimivega povedati, česar mnogi niso vedeli. Komisija ima že danes informacije o tem, kdo so napoteni delavci. Te, uh, uh, informacije so dobili iz obrazca A1, ki jih pošiljajo države članice. Torej, mi bi morali vključiti sklic na ta formular. To vprašanje, kako so eh, delovanje med državami članicami sploh potepa, poteka. Eh, je pomembno, kajti eh, tu se lahko tudi informiramo o resničnosti, eh, ki velja za napotene delavce. Ali želi še kdo besedo, kaj vprašati? Torej, kot je povedala poročevalka, že danes popovdan se bomo sestali in potem bomo imeli zelo nabit načrt, veliko terminov, torej Zadnji trialog smo imeli predvčerajšnjem in upam, da se bomo lahko držali tega koledarja, vključno z izmenjavo v Koreperju v petek in v naslednjo sredo. Torej, pogajalska ekipa je zelo angažirana, želi spoštovati roke in. marsikaj seveda odvisno od tega, kaj se bo zgodilo danes popovdan, vendar danes popovdan nimamo težkih členov eh, pred eh, eh, seboj, nekoliko bomo pregledali preostale dele besedila. Torej, sedaj je pravzaprav odvisno od koreperja v petek in mandata, ki ga bodo države članice same eh, sprejele na podlagi seveda tudi sporočil, ki smo jih eh, mi dali v preteklosti. Eh, upam, da smo s tem pojasnili dogajanja pri teh eh, pomembnih pogajanjih. Tu so mnogi eh, angažirani, zlasti seveda pogajalska ekipa. Sedaj prehajamo k glasovanju ali ste vsi prenesli kartice seboj, jaz imam izjemoma svojo sabo. Vsi imate svoje kartice, torej odlično. Dobro. Začeli bomo, prosim za tišino v dvorani, z točko 19. In sicer gre za rezultat pogajanj z svetom glede boljšega sodelovanja med javnimi zavodi za zaposlovanje. gre za rezultate pogajanj med Evropskim parlamentom in pa svetom, ki so se pozitov, pozitivno zaključila 29. januarja 2014. Rezultat je bil por, potrjen eh, februarja v okviru seje Koreperja. Naša, našo pogojavsko skupino pa je vodil Frederik Trden. Glasujemo. tout le monde a pu voter. C'était aussi glasovanie. Konec glasovanja. 28 za, 1 proti, 3 vzdržani. Skupno stališče je s tem sprejeto. In čestitamo našemu poročevalcu in celotni pogajalski ekipi. pri točki 20 pa bi morali glasovati o mnenju, ki ga pripravljamo za odbor za proračun. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za ulogo Comunidad Valenciane in sicer za področje tekstilne industrije v Španiji. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada po starih pravilih, torej po pravilih stare uredbe. Kdo je za? Ne, se upravičujem, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 1 proti, nihče se ni vzdržal. Torej bomo to mnenje predložili odboru za proračun. Sedaj pa smo pri točki 22. Gre za poročilo Čaba Örja na temo tristranskega socialnega vrha za rast in zaposlovanje. Pred glasovanjem o tem poročilu bi rada in opravičujem se, ker me včeraj ni bilo tukaj, ko ste razpravljali o kompromisnih predlogih spremem. Ampak rada bi podala tri pripombe. Prvič naj podarim, da gre za umestno poročilo. Torej, to ni končno besedilo. Kaj ti? Poteka postopek v skladu z členom 81 in parlament mora podati svoje mnenje, tako da se pogajamo z eh, svetom in šele potem eh, bomo podali soglasje ali pa ne. Druga pripomba je sledeča. Glede na to, da gre za postopek soglasja, Je pomembno, da o tem razpravljamo tudi eh, na seji odbora, o tem smo razpravljali na seji koordinatorjev, vendar pa na seji odbora nismo prejeli eh, predlogov eh, sveta, kajti svet se mora posvetovati z državami članicami. Države članice pa zaostajajo pri postopku posvetovanja z nacionalnimi parlamenti. Združeno kraljestvo in pa Nemčija. Še niste odgovorili v eh, teku štirih tednov. In zato svet še ni mogel posredovati svojega stališča. Zato ne bomo mogli pričeti s pogajanji o končnem eh, poročilu eh, v teku tega sklica. Kajti vse, kar eh, smo zapisali v prvem mnenju Čaba Örja, pravzaprav ni bilo prav, kajti To je omogočilo le Hermanu Van Rompuju, da je eh, sodeloval eh, pri eh, spomladanskem vrhu. Ampak, ker je potreben postopek posvetovanja z nacionalnimi parlamenti, je moralo priti do spremembe postopka in končna priprava mnenja ne bo mogoča, dokler ne bo potekal eh, spomladanski vrh leta 2014, torej letos spomladi. In to je potrebno jasno izpostaviti. In še zadnja točka. Izraziti moram svoje razočaranje. No, moje zadovoljstvo in moje razočaranje glede kompromisa B. Zadovoljna sem da bo naslednik dobil uh, nove naloge in da bi naj zastopal, moj naslednik dobil nove vloge in da naj bi zastopal uh, parlament na teh uh, tristranskih socialnih vrhih. Vendar pa je ta, pa ta kompromis res presega to, uh, kar bi uh, naj zahtevali. Ne razumem namreč, zakaj. Uh, parlament ne bi mogel vedno biti eh, opazovalec na teh tristranskih socialnih vrhih. V kompromisu pa ste zapisali le, da naj bi bil Evropski parlament povabljen, eh, kadar bi to eh, zahteval dnevni red. Prosim, da to upoštevate pri glasovanju in pri končnem glasovanju. ko bomo v plenarnem eh, zasedanju glasovali o dodelitvi mandata, se moramo vprašati, ali je to besedilo uravnoteženo. To je vse, kar sem želela povedati. Ne vem, ali poročevalec želi besedo, ali se strinja z mojimi predlogi. Če ja, potem bomo prišli na glasovanje o tem besedilo. Najprej člen ena, prvi člen, kompromis A, ki so ga vložile štiri poslanske skupine. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi člen, prvi odstavek, kompromis B, ki ste ga predstavili dve poslanske skupini. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto. Drugi člen, tretji odstavek, pododstavek 2, predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto, ampak e, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. No, ste zdaj vsi glasovali. Konec glasovanja. Enajst za. 23 proti, jasno zavrnjeno. Predstavljam B2 za

Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 11. Hanjca Bekarja za. Proti vzdržani zavrnjena. Tretji člen, prvi odstavek, predlog spremembe 3 z ustnim predlogom spremembe, ki dodaja Based on the Equal Partnership, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 14 proti, 4 vzdržani, sprejeto. Četrti člen, prvi odstavek, predlog spremembe 4, čaba ori. Z ustnim predlogom spremembe, nihče temu ne nasprotuje, nekdo je za, proti vzdržani sprejeto. Peti člen, predlog svojim 14. To je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 16 proti, nihče se ni vzdržal. Potem pa predlog sprejme 6, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno sedaj pa glasujemo o celotnem umestnem poročilu. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za. 3 proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa glasujemo o pričetku pogajanj z svetom. Gre torej za vprašanje, ali se želimo pogajati na uh, tej osnovi. Svet ni pripravljen na pogajanja in prosim, da o mandatu eh, glasujemo v okviru plenarnega zasedanja. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 21 za, 15 proti, en vzdržan glas. Potrebujemo večino 26 eh, glasov. In uh, tako uh, sem zmagala in na plenarnem zasedanju bomo glasovali o tej zadevi. Nous sommes venus v eh, vod. Sedaj smo pri točki 23. Gre za spremembo uredbe sveta. Številka 718 z dne 29. marca 1999 ukrepih glede zmogljivosti ladjevja skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh. oziroma z drugimi besedami, gre za kabotažo. Prvi člen, ki se nanaša na osmi člen izvornega besedila. Tretji predlog spremembe, kdo je za? Proti, zdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 19 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto z enim glasom večine. Predlog spremembe 11, Elizabeth Schröter, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Četrti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Še zmeraj smo pri prvem členu in pri drugem odstavku kompromisni predlog A za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog B, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 7 poročevalke za proti vzdržanje. To bomo preverili, ampak mislim, da je bil predlog spremembe zavrnjen. Ste vsi glasovali? Šaba je pozabil glasovati. Konec glasovanja. Sedemnajst za osemnajst proti. En vzdržan glas, torej zavrnjena. Zdaj pa k razrešnicam. Danes eh, delujem z nekoliko omejeno zmogljivostjo. Predlog spremembe 14 je brez predmeta. Ne, ne, spah mi več ne gre. Predlog spremembe 7 je bil zavrnjen, sedaj pa glazujemo o predlogu spremembe 14. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa predlog spremembe 8 poročevalke. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjena. 15. Za. Proti vzdržani sprejeta predlog spremembe 16 je bil nespremljiv, sedaj pa smo pri uvodnih izjavah. Uvodna izjava 2, predlog spremembe 9, kdo je za, proti vzdržani, sprejeta. Uvodna izjava 6, predlog spremembe 1, poročevalke. Gre za izgovni popravek ne. Kdo je za? Proti zdržani zavrnjeno. Vodna izjava 7, predlog spremembe 2 je brezpredmeten, tako da bomo sedaj glasovali o celotnem mnenju, kdo je za. Elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Torej je bilo mnenje eh, Jute Steinruck sprejeto. Sedaj pa prehajamo k razrešnicam. Najprej razrešnica za tretji razdelek, gre za Evropsko komisijo splošni proračun Evropske unije. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Šesti člen, kompromisni predlog A, ki so ga predstavili štiri poslanske skupine za, proti vzdržani, sprejeto. 2 in 300 brezpredmetna, zato glasujemo sedaj o celotnem mnenju. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 2 proti, nihče se ni ustršal. Sprejeto. Sedaj smo pri točki 25. Gre za. Razrešnico. najprej 29. Gre za uspešnost finančno upravljanja nadzor nad agencijami. Prvi člen, prvi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 33 za, 3 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto torej. Tako prehajamo k točki 26. Gre za razrešnico za leto 2012 za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Predlog spremembe 1, Marian Harkin, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji člen, predlog spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti člen, ustni predlog spremembe. Adopting a formal decision. The governing board failed to inform the parliament of its, of its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 provided in the regulation. Je pa opozicijon? Ali kdo temu nasprotuje? Ne, potem bomo o tem glasovali, kdo je za, proti, zdržani. Bomo preverili še elektronsko, da bomo poslali dober signal Evropske komisije. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 37 za, eden proti, nihče se ni vzdržal. Upam, da si bo Evropska komisija zapisala sporočilo Evropskega parlamenta. Sedaj pa glasujemo o, o celotnem mnenju glede usposabljanja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. S tem prehajamo k 26. točki. Gre za razrešnico in sicer eh, glede Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Nobenih predlogov sprememb ni, tako da glasujemo elektronsko. Glasujemo smo na pivotel v teklo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 33 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Sedaj smo pri točki 27. Gre za razrešnico za Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Prvi člen. in glasovanje v sklopu o štirih predlogih sprememb. Gre za torej skupen predlog spremembe, ki se nanaša na štiri odstavke. Ta predlog spremembe želi nadomestiti besedico Foundation z besedico Eurofund. Gre za člene 1, 2, 3 in 4. Kdo je za? Proti je zdržanje sprejeto. Člen 1, predlog spremembe 2, Marian Harkin. Kdo je za? Proti je zdržanje sprejeto. Člen 3, predlog spremembe 5, Marian Harkin. Kdo je za? Proti je zdržanje sprejeto. Četrti člen, šesti predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Peti člen, predlog spremembe osem, Sergio Gutierrez sprejeto, kdo je za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 15 proti, nišče se ni vzdržal. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Prehajamo k zadnjemu glasovanju o razrešnici. Gre za razrešnico za leto 2012 za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja CDFOP. Člen 1. Predlog spremembe 1. Marian Harkin. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Tretji člen, predlog spremembe dve za, proti vzdržanje sprejeto. Peti člen, kompromisni predlog A, ki so ga predstavili štiri poslanske skupine za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o, o celotnem mnenju. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. upravičujem, mogoče vas zanima rezultat. 31 za, 4 je proti. Niče se ni vzdržal. Zdaj pa smo pri osnutku mnenja, ki ga pripravljamo za odbor za proračun. Gre za pridobljene izkušnje in za pogajanje o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. In sedaj bomo glasovali. Prvi člen. Predlog spremembe 1. Jean Lambert. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi člen. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Tretji člen. Predlog spremembe 5. Poročevalke za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržani. To bomo preverili, ta predlog spremembe pa je v skladu z predlogom spremembe 5, torej predlog spremembe 6, elektronsko glasovanje. Slej vsi glasovali, konec glasovanja. 19 za, 14 proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Četrti člen, predlog spremembe 7, poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8, Jean Lambert, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 5, predlog spremembe 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 11, Marin Harkin, ki je v skladu z obima prejšnjima zaproti vzdržani sprejeto, člen 5, predlog spremembe 12, Jean Lambert in Malike Bernara pa tu, kdo je za, prosi vzdržani sprejeto. Šesti člen, kompromisni predlog B, treh poslanskih skupin za proti vzdržani sprejeto. Ali lahko glasujemo v sklopu o predlogih sprememb od 16 do 30? Ne. no, potem pa vsakega posebej. Ne bom naštevala členov, samo predloge sprememb. In vsi predlogi sprememb so strani poročevalke 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti, za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto. Ne? bomo preverili 19 elektronsko glasovanje. Sprejeto je, vem. Boste videli. 19 za 13 proti, nihče se ni vzdržal podpredsednik Tomas Mann eh, običajno predstavlja neumajno podporo. Predlog spreme 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani. Želite preveriti, gospod Tomas Mann? Bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 22. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 13 za, 16 proti, 3 vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, ampak liberalci glasujejo z nami. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Devetindvajset za, štiri je proti, en vzdržan glas. Zavrnili ste kar nekaj predlogov sprememb, ki bi okrepili eh, vlogo parlamenta pri pogajanjih. Zdaj pa. Prehajamo. Glasovanje o točki 20, kjer bomo glasovali o poročilu na lastno pobudo. In sicer gre za ulogo in dejavnosti trojke. ECB, komisija in NDS v zvezi z državami v programu Evroobmočja. Gre za poročilo, ki ga je pripravil poročevalec Alejandro Serkas. Kolegica Edith Estrela ima postopkovno vprašanje. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi umaknila moje predloge spremem 106, 116, 170, 185. 241 in 243. Najlepša hvala. Merci beaucoup, Regina Bastos. Najlepša hvala, Regina Bastos. Gospa predsedujoča, tudi sama bi rada omaknila mm, moje predloge s 96, 129, 181. Najlepša hvala. Želi še kdo omakniti svoj predlog spremembe? Ne. Allons voter. Tous les amendements. Paragraphe 1. Compromis D. Odstavek 1. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 2. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 45 umaknjen. Glasujemo o kompromisu z eh, dve skupini za proti vzdržani sprejeto. Eh, potem pa kompromis A, štiri skupine za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za proti Stršani, preverili bomo. Preverjamo. Kompromis G. Eh, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Petindvajset za, osem proti, nič proti vzdržanih, to je jasno sprejeto. 50 e, je omaknjen, potem pa 51 je pokrit tudi. Prehajamo k četrtemu odstavku, kompromis H za proti vzdržani sprejeto. kompromis I za, proti, zdržani, sprejeto. 69 omaknjen, sedaj glasujemo o predlogu spremembe 70 in je super polmorfi za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 72 brezpredmeten. Potem pa glasujemo kompromis eh, S. Eh, kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Potem pa kompromis J za, proti, stršani, sprejeto. Kom kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. 87, e, Paul Murphy, super, e, vzdrž, e, sprejeto, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem kompromis FF za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis v, za, proti, stršani, sprejeto. E, gospod poročevalec, je kak problem? Vse je v redu hvala lepa za vašo pozornost. Potem pa 90 Ines Uber, Paul Murphy. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis T, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 95 brezpredmeten para, od odstavek 7, kompromis N za proti vzdržani sprejeto. E, potem kompromis O za proti vzdržani sprejeto. E, 106 umaknjen in sedaj pa glasujemo o kompromisu P za, proti vzdržani, sprejeto. Veliko je brezpredmetnih in sedaj pa 112. Paul Murphy in S. Suber za, proti vzdržani, zavrnjeno. 116 umaknjen, eh, potem pa kompromis U za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis Q, štiri skupine za proti vzdržani, sprejeto. Potem 126 eh, eh, za proti vzdržani, sprejeto. Potem pa 128 za proti vzdržani. se opravičujem, 127 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno, 128 za, proti vzdržani sprejeto, 129 umaknjen, sedaj 131 za, proti vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Votez ouvert. Ste vsi glasovali? E, konec e, glasovanja. 21 za, 15 proti, nič vzdržanih, sprejeto. Predlog spremembe 132, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti vzdržani sprejeto, potem pa kompromis R za, proti vzdržani sprejeto, potem 142 in je super za, proti vzdržani zavrnjeno. 145 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno, 146 za proti vzdržani zavrnjeno, 137 za proti vzdržani zavrnjeno, 148 za proti vzdržani sprejeto, 149 brezpredmeten in tako naprej, potem pa 152 za proti vzdržani sprejeto, 153 za, proti vzdržani zavrnjeno, potem pa kompromis Y za proti vzdržani sprejeto, 155 eh, v delih, najprej prvi del, do Health for Everyone za, proti vzdržani zavrnjeno, sprejeto. Drugi del za. Bomo preverili. Preverjamo prvi del. Glasujeme, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 16 proti, sprejeto. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. 156 za, proti vstršani sprejeto. 157 za, proti vstršani sprejeto. 158 brezpredmeten, potem pa 159 estrela v dveh delih. Kdo je za prvi del? brez besed oziroma brez opombe počrto. Kdo je za? Proti? Vstršani? Sprejeto. Kdo je za opombo počrto eh, proti vzdržani zavrnjeno? Eh, kompromis eh, dvojni ve za proti vzdržani sprejeto. 164 za proti vzdržani zavrnjeno. 163 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 165 eh, proti vzdržani sprejeto, 167 eh, za proti vzdržani zavrnjeno, 170 umaknjen. Odstavek 18. 176 eh, eh, z ustnim predlogom spremembe ali ima kdo kaj proti? Ne. Potem glasujemo o 176 za proti držani. Preverili bomo. Preverjamo 176. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 17 za, 18 proti, 2 vzdržana, ni sprejeto. Zavrnjeno torej. 177 e, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 181 za, se opravičujem, je umaknjeno, se opravičujem. 182 eh, ostaja za, proti, vzdržani, sprejeto. sto triinosemdeset brezpredmeten sto štiriinosemdeset za proti vzdržani zavrnjeno sto sedem in osemdeset umaknjen sto 186 eh, v delih, najprej prvi del do Impulse by the Trojka program. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. To pa ne gre dobro. Sedaj pa preostali del besedila za, proti, vzdržani, sprejeto. No, preverili bomo. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 19 proti, nič vzdržanih. Prav imate. Zavrnjeno. E, kompromis AA za, proti vzdržanih. Sprejeto, se upravičuje. Moramo glasovati še 187, kdo je za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 193, zubar za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Kompromis CC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. potem trije predloge spremembe in super v svežnju za uh, uh, vse tri proti ustršani zavrnjeno. Uh, potem kompromis PB, kdo je za proti ustršani sprejeto. Uh, Potem in je super, kar je 104, kdo je za proti vzdržani, 204 za proti vzdržani sprejeto. Nous en venons au paragraphe 22 à l'amendement 204. Eh, eh, Očitno sem se zmotila. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 30 za, 7 proti nič vzdržanih. To pa ni tisto, kar sem vedel. 215 eh, brezpredmeten, eh, potem pa 23. Eh, odstavek, najprej črtanje, Phil Benjen, to je 216, s tem bi bil kompromis brezpredmeten za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisu DD za, proti, vzdržani sprejeto. 23 kompromis EE e, za. Proti vstršani. Sprejeto. dvestosedemindvajset mrfi super za proti vzdržani zavrnjeno dvesto osemindvajset za proti vzdržani sprejeto dvesto triintrideset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno dvesto petintrideset za proti vzdržani sprejeto Preverili bomo. 235. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 29 za, 4 proti, 2 vzdržana. Kompromis GG za, proti vzdržani, sprejeto. 237 eh, za, proti vzdržani, sprejeto. 239, to je že pokril kompromis, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 241 za, to je umaknjeno, 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 umaknjen, 244 za proti vzdržani. Kdo je za? 244. Proti vzdržani. Zavrnjeno. No, preverili bomo z mojega mesta se pač vidi bolje. No, preverili bomo. Danes sem uh, v slow motionu, ampak tudi drugi so to. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za, 7 proti, nič vzdržanih. Torej. Torej, velik uspeh za Mariš Kornelisen. In, in sedaj pa uvodne izjave, o katerih lahko glasujemo v svežnju. Tu so uvodne izjave 1 do 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa uvodno izjave, eh, eh, uh, uh, uh, predlog spremembe 10 in ne super ne, se opravičujem. ne. Predlog spremembe ena Mariš Kornelisen. Kdo je za? Proti vzdržani. E, torej še enkrat ima veliko uspeha. In potem pa predlog spremembe deset. Super. očitno stvari danes niso jasne. Torej, predlog spremembe 3. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Predlog spremembe 4. Za proti vzdržani sprejeto. Sedem, osem, šest, pet in devet so brezpredmetni, se, če se strinjate. Krasno. Potem pa. Moramo glasovati o predlogu spremembe 10 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Potem predloge sprememb 11, 12, 13, brezpredmetni, se strinjamo, se vsi strinjamo, potem pa predlog spremembe 14 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Ste vsi strinjate, vsi se strinjajo. Potem predlog spremembe 15. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto, vse si strinjate, vsi se strinjajo. Potem pa predlog spremembe 16. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17. Za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19. Kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Potem pa kompromis B. Kdo je za? No, preverjali bomo. Preverjamo 19. Danes nič ni gotovo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za. 14 proti, nič vzdržanih. Sprejeto. Kompromis b kdo je za proti vzdržani sprejeto potem kompromis c kdo je za proti vzdržani sprejeto potem pa predlog spremembe 26 za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 27 za proti vzdržani sprejeto 28 za proti vstršani zavrnjeno. 29 za, proti vstršani eh, zavrnjeno. 30 za, proti vstršani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem poročilu. o vlogi in dejavnostih trojke. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, sedem proti dva vzdržana. Čestitamo našemu poročevalcu. Lahko rečemo, da je pač stvari res eh, imel v roki. Eh, torej, s tem smo končali glasovanje. va suspendre de séance une minute. Za eno minuto prekinjamo sejo. Euh, drage kolegice in kolegi sedaj bomo lahko nadaljevali eh, z delom ker je poročevalka prišla imam pa slabo novico ponovno bomo morali prekiniti potem kot veste eh, smo načrtovali bistveno daljše glasovanje in se, za vse je kriv Alejandro Serkas ki je še enkrat izkazal svoje pogajalske sposobnosti, če bi eh, več kot 240 eh, predlogov sprememb morali glasovati posamično, eh, potem bi to trajalo bistveno dlje. Se pravi, po 16. točki na dnevnem redu bomo imeli ponovno prekinitev, ker bomo pač morali počakati na naše goste. Eh, povedala bom še kakšno besedico po 16. točki. Eh, torej, tu bomo pa govorili o besedilu, o katerem nismo govorili že dolgo in ki pa je kljub samo zelo pomembno. Tu gre za Eh, besedilo, ki se nanaša na pogoje vstopa in bivanja za državljanje tretjih držav. Eh, tu gre za primere napotitev znotraj posameznih skupin podjetij. Pri tem besedilu delamo v sodelovanju z Libejem in mi smo 5. decembra 2000 v enajst dali mandat pač eh, eh, našim predstavnikom. Očitno se stvari sedaj eh, premikajo. Verjetno je ta dosje pravzaprav spal oziroma je čakal na konec pogajanj v svetu. Eh, o direktivi o napotenih delavcih in zaradi tega pač je trajalo. Vendar stvari se nadaljujejo in besedo dajem naši poročevalki Lizi Jakonsari, da nam pove, dokam smo prišli in da nam tudi pove, kako je potekal trialog včeraj. V naši e-, ekipi je bila Sari Esaja, Nadja Hirš, Elizabeth Schröter, Thomas Hendel in eh, Roger Albert so bili pač predstavniki posameznih eh, političnih skupin v pogajalski ekipi. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot ste že povedali, je bil včeraj zadnji trialog o tej direktivi. Naša delovna skupina skupaj s pročevalci v senci smo si zelo prizadevali za kompromis s svetom v zadnjih tednih. Moram povedati, da svet ni bil tako zelo pripravljen na sodelovanje. Komisija je bila dosti bolj pripravljena in naklonjena kompromisom. Želeli smo doseči enakopravno obravnavo napotenih delavcev iz tretjih držav. Gre namreč za zelo kontroverzno zakonodajo o napotenih delavcih. Mandat je bil zelo močen. Uživali smo veliko podporo večine političnih skupin v našem odboru. Načelo ki smo ga zavrnili na začetku, pomeni, da smo bili zelo odprti. Zaprosili smo svet, da se vrne na prvotni predlog in da zagotovi enako obravnavo v okviru 14. člena, kjer se govori o plačilu um, in o pravicah napotenih delavcev, vključno z delovnim časom in zdravstvenim zavarovanjem. V petem členu govorimo o plačilu in o kriterijih za vstop Torej, napoteni delavci imajo samo pravico do administrativnega nadzora in inšpekcij, ne pa pravice do dostopa do sodišča. Gre za visoko kvalificirane delavce, nikoli za manj kvalificirane, to moramo poštevati. Razlika v tem je, da Ti delavci nimajo pravice do tožbe na sodišču. Svet je tudi ponudil eh, novo besedilo za uvodno navedbo številka 11, vendar pa gre samo za kozmetične popravke. Mislim, da ta rešitev prinaša še več zmede, kot smo jo imeli prej v tej direktivi. Bojim se, da celotni dosije povzroča več zmede kot prej. Kompromis ni dober in svet se sploh ni potrudil za to, da bi dosegli nov kompromis. Glede na vse to, bi prosila odbor za mandat poročevalke glede signala, ki naj bi ga poslali svetu. se bomo odločili, da je to dober zaključek pogajanj ali mislimo, da se mora svet bolj potruditi. Časovno smo omejeni in seveda obstaja nevarnost, da bomo morali vso zadevo preložiti na čas po volitvah. Torej, treba je vprašati svet, če bi ta dogovor dobil podporo v svetu. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci, ki so me podprli v teh zelo težkih tednih. Hvala lepa. Eh, torej, pri sezonskih delavcih smo imeli eh, velik uspeh, pri eh, napotenih eh, delavcih eh, eh dobro napredujemo in tu stvari tečejo uh, slabše. To prav gotovo ni zaradi parlamentarne pogajalske uh, ekipe Sare Esaja in potem pa kdo še želi besedo. Sori Sare Esaja, Nadja Hirš, Elizabet Schröter, Alejandro Serkas in to je vse za enkrat. Prosim. Sari Esaja. Če, aj... Hvala lepa, gospa predsednica. Podpiram besede vrčevalke li, Lise Jakonsari. Pogajanja so bila res trda v zadnjih tednih. In do tega je prišlo zaradi tega, ker imamo samo deljene pristojnosti na tem zelo pomembnem področju gre za jedro celotne zakonodaje. Rada bi se zahvalila Lisi za dobro opravljeno delo, kot tudi ostalim poročevalcem v senci. Resnično smo si prizadevali za to, da bi lahko dosegli čim več. Zadeve so se zaustrile, ko smo prišli do petega člena in do tega, da se je plačilo preneslo v ta člen in ta člen ni v naši pristojnosti, je v pristojnosti odbora Libe. Je pa to vprašanje zelo povezano z delom v našem odboru. Z tehničnega vidika je to vprašanje postalo bolj zapleteno, ker se svet ni premaknil svojega stališča. In ker gre za člen, o katerem se moramo odločiti, če je bolj pomembno, da delo opravimo do konca mandata, kar pomeni, da smo pod velikim časovnim pritiskom, ali pa da se odločimo, da zopet poskusimo doseči kompromis o tem vprašanju. Zelo čudno je bilo, da smo v pogajanjih najprej dobili kompromis, ki so ga umaknili in da so se umaknili od polnjenega stališča. Tudi to je povzročilo veliko zmede. Včeraj smo dobili novo besedilo za peti člen, danes zjutraj pa smo dobili tudi izjavo komisije. V politični skupini smo se pogovarjali o tem, kaj naj storimo. V tem trenutku se nagibamo k temu, da bi nadaljevali s pogajanji. Ne gre samo za to vprašanje, ampak tudi za druga vprašanja, kot so zastranski sporozumi, kot tudi socialna vprašanja. To so še odprte zadeve za naš odbor. Mislim, da je zelo pomembno, da zadevo zaključimo ne vem pa, kakšno ceno bi morali plačati za to. Vendar pa, če se moramo odločiti glede tega, če bi celotno zakonodajo zavrnili, ne vem, če bi se odločili, da bi še tako daleč. Vendar pa nismo zadovoljni z besedilom, še posebej ne z uvodno navedbo številka 11. Najlepša hvala. Um, Nadja Hirsch. Nadja Hirsch, najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki. Pogajanja so bila eh, res težka. Zelo sem vesela da smo pridobili sodelovanje ILS-ja, e kajti z mojega vidika je zelo pomembno, da dosežemo dogovor s svetom. Zastaviti si moramo res pravo vprašanje. Res je, da nismo z izidom stotstotno zadovoljni, vendar pa bi poslali napačno sporočilo, če ne bi zaključili pogajanj. Že eno leto in pol, oziroma dve leti se pogajamo, kar pomeni, da se situacija verjetno ne bo izboljšala. Gre za oceno različnih vprašanj. Torej, gre za vprašanje, če želimo temu področju podati evropski žig in to se mi zdi bolj pomembno kot liberalki in zauzemam se za to, da bi resnično delo izpeljali do konca, čeprav glede nekaterih vprašanj nismo najbolj zadovoljni. Z mojega, na našega vidika Mislimo, da čeprav se situacija ne bo izboljšala, je pomembno, da dosežemo dogovor s svetom, da zaključimo delo in da pošljemo signal, da smo resnično sposobni doseči dober izid v pogajanjih in da smo to dosegli kot ekipa Elizabeth Schröder. Usedla sem se na to mesto, zaradi tega, ker smo se odločili za ponovno oceno situacije. Džin je iz odbora Libe, ki je ravno tako pristojen za to področje in zelo sem vesela, da je prišla k nam v odbor. Prašati se moramo, zakaj smo s tem sploh začeli. Je prišlo res do izboljšave. Eh, gre za veliko breme in želeli smo breme zmanjšati, vendar pa tega nismo storili na prav način in nismo vključili pravih pravic. Torej, prej so bile pravice dosti boljše, kot so sedaj predstavljene v tej direktivi. V tem predlogu imamo manjšo izboljšavo, vendar pa so sedaj pravice eh, omejene. Torej, tukaj govorimo o pravicah napotenih delavcev, ne govorimo o običajnih pravicah. Torej, ne gre za prosti pretok storitev, ampak prosti pretok ljudi. Torej gre za zapleteno zadevo, tega sploh ne bi mogli vključiti v tem smislu v pogodbo. Potem pa smo v to vključili še eno skupino, ki spada pod svobodo in prosti pretok gibanja kar smo zagotovili z direktivo, sedaj pa vse skupaj mešamo. Zato mislim, da je to področje sedaj zelo zapleteno, s čemer bomo povzročili veliko zmede. Zre, če pa na to pogledamo realistično, za tiste ljudi, ki jih to zadeva, se lahko vprašamo, zakaj glasujemo o tej direktivi, s katero bomo omejili pravice tistih, ki sedaj uživajo določen raven pravic. jasno je, kakšne so pravice. Napoteni delavci imajo pravice prostega pretoka ljudi, pravice delojemalcev in tako dalje. Zaradi tega na to gledamo tako zelo kritično. Našega stališča še nismo dokončno oblikovali, vendar pa ne vidimo nobene dodane vrednosti v primerjavi s prejšnjim stališčem sveta. Potem imamo še eno obrazložitev eh, glede dvostranskih pogodb. Imamo na primer vprašanje Španije in Mehike, kjer obstajajo dvostranska vprašanja, kjer so stvari že deloma urejene. Sedaj pa naj bi vse skupaj pregledali na podlagi te direktive. Čeprav so pravila do, sedaj dobra, moramo vse skupaj preveriti na podlagi direktive ne vem, to se mi zdi popolnoma absurdno, če obstajajo dvostranske pogodbe in sporazumi, kajti tukaj gre za vprašanje pokojninskih pravic, eh, socialnih transferjev in tako dalje. To je dvostransko urejeno. Sedaj pa bomo vse skupaj zakomplicirali s to direktivo ravno tako s tem pravice omejimo. Zdi se mi, da to ni zadostno in niti dovolj, kajti s tem bi zadevo še zakomplicirali, napoteni delavci bi bili na slabšem, poleg tega pa sedaj zelo dobre pogodbe in dobri sporozumi ne bi več veljali. Nismo se še odločili, dokončno vendar pa mislim, da tega predloga ne moremo sprejeti. Alejandro Serkas, potem pa še gospod Clark. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto eh, kratek bom in upam, da bom tudi jasen. Najlepša hvala Lisi za zelo dobro opravljeno delo. Bila je zelo prožna in pripravljena na pogovore vendar pa sem zelo presenečen, kaj ti še nikoli nisem videl takšnih pogajanj. Najprej svet zavrne vse naše predloge, ne samo prvotne, ampak vse, ki so tudi prišle kasneje. Sedaj pa umika svoje ponudbe za nova stališča. To niso pogajanja, gre za usiljevanje svojega stališča. In zaradi političnega vidika je to nesprejemljivo vse skupaj je enostavna zmeda in s tem bomo povzročili en kup sporov v prihodnosti. Da črtamo 14. člen in ga prenesemo v 5. člen pomeni, da se popolnoma požvižgajo na naš odbor in na pravice delavcev. Podjetja bodo tako lahko delala, kar bodo želela. In gre samo za vprašanje vstopa V teh pogajanjih šteje samo odbor Libe. Našega stališča pa niso upoštevali nikjer. Naše stališče je sedaj zelo daleč od prvotnega stališča, da bi dosegli enake pravice. Za napotene delavce ne svet nam ni ponudil ničesar, ni popustil pri ničemer. Zato mislimo, da mi socialisti tega ne moremo sprijeti, kajti sprejeli bi stališče, ki je v nasprotju z vso racionalnostjo in s politično ideologijo. Torej, imamo direktivo, ki nima nobene osebine. Ta direktiva ne bo služila ničemor. Sam bi raje videl, da bi naslednji Evropski parlament um, začel z novimi pogajami. Kaj? Mislim, da je bolje, da rečemo, da direktive pač tako ne bo. Socialična skupina bo podprla samo direktivo, ki bo upoštevala enako obravnavo. Uh, kot tudi to, da ohranimo 14. člen. Direktiva mora biti pravno obvezajoča in da, če delavci niso obravnavani enako pravno, morajo imeti pravico do tožbe na sodišču. Derek Clark. Derek Clark. Thank you, Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, mene podrobnosti tega vprašanja ne skrbijo. Mm, zelo veliko skrbi pa me trend, ki se vedno pogosteje pojavlja in to je, da državljani tretjih držav nimajo pravice, da se prosto gibljajo in to je sedaj postalo jasno. Tudi poslanec iz Romunije je omenil, da mora prva ponudba v Romuniji za delo biti ponujena njihovemu državljanu in ne državljanu tretje države. Ne vem, to je diskriminacija. mi imamo. Commonwealth, ki pokriva četrtino prebivalcev sveta. Te države so bivše kolonije in bivše članice imperija. Imperija ni več in sedaj ne bom govoril o tem, če je imperij pravičen ali ne. Vendar pa vse te države brez izjeme so se prostovoljne priključile Commonwealthu in spoštujejo poglavarico, ki je naša kraljica. Mi v združnem kraljestvu, dolgujemo tem državljanom dosti več kot komkoli drugemu. Sedaj pa vidim, da se jih diskriminira. Smo majhna država. Vendar pa smo zelo pogosto naseljena država. Mislim, da smo najbolj pogosto naseljena država v Evropi in smo zelo omejeni glede namestitve državljanov, vendar pa nam sedaj omejujejo, eh, da bi sprejeli državljane tretjih držav, čeprav jim to dolgujemo kot dolžnost in tudi hvaležnost državljanom iz tistih držav, katerim smo včasih vladali. Zato se mi zdi to popolnoma narobe. Mi bi morali sami nadzorovati naše meje in se sami odločati, komu da vlima vstop in komu ne in mislim, da nam tega ne more diktirati nihče z evropsko zakonodajo, da bi diskriminirali državljane Commonwealtha, kajti gre enostavno za diskriminacijo. To sem že povedal aprila lani in nihče se ni odzval na moje pritožbe, da gre za diskriminacijo v skladu z vsemi sporozumi, ki smo jih podpisali in ne morem razumeti, zakaj še vedno nadaljujemo s to diskriminacijo. Poročevalka ima besedo. Želi še kdo besedo? Torej, poročevalka ponovno, prosim. So, thank you very much. I understand. Najlepša hvala. Torej, razumela sem mnenje odbora in kolegov, da moramo nadaljevati z eh, pogajanji in da moramo okrepiti naše stališče, da moramo zagotoviti enako obravnava. Skušali se bomo potruditi, vendar pa bi vseeno rada povedala, da. Mislim, da bi morali doseči kompromis, kajti to je za parlament zelo pomembno, da ne bomo prelagali te zelo pomembne direktive. Skušali se bomo ponovno pogajati še posebej s svetom in mislim, da bomo s tem začeli čim prej. Ja, alors, je ne sais pas très bien si monsieur Clark. Uh, torej, Ne vem, ali vas eh, gospod Clark povsem podpira. Mislim, da ja. Eh, upam, da boste podali svojo podporo, pa naj bo ta še tako dinamična. Eh, torej, glede tega dosjeja pa lahko rečem naslednje. Kolikor slišim, skupina podpira poročevalko in želi, da bi pač še naprej zauzemala pozicijo odbora um, v pogajanjih s Libejem in svetom. Uh, torej, mi poskušamo pač najti čim boljši kompromis. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu in um, moramo nekoliko prekiniti sejo ob 11.30. I imamo predstavitev zelo pomembne študije. To smo naročili pri naši službi. Tu gre za oceno dodane vrednosti eh, evropskih predlogov. Eh, tu gre torej za eh, minimalno nadomestilo za brezposelnost. Prosim, da boste čim bolj številčni ob 11.30 opravičujem se tudi eh, tolmačem zaradi stalnih eh, prekinitev, vendar eh, kriv je, kot rečeno, Alejandro Serkas.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 Ja, tebe, ta dolga nosa bo.

Chers collègues. Kolegice in kolegi, ja, <clears throat> iščem vas pravzaprav. Hvala, gospa Šliter, da ste tu ob meni. Ja, vemo vsi, da prekinitve niso pozitivne. In uh, kar pa zadeva tema, ki jo bomo obravnavali zdaj in eh, ki izhaja iz. Uh, sklepa koordinatorjev z 13. marca lani. Takrat je bilo sklenjeno, da bi naročili enoti za uh, ocenje, uh, uh, posebni, torej da bi ocenili, kolika bi bila cena ne Evrope. Eh, in da zato smo sklenili, eh, da bomo sprožili študijo o stroških neevrope zaradi neuvedbe zavarovalne scheme za primer brezposelnosti za evroobmočje. Predem predam besedo štirim strokovnjakom, ki bodo predstavili dve študiji, ki sta bili pripravljeni. Naj vas samo še opozorim, da ti študiji sta posledica pobud, ki smo jih sprožili z, projekt, z pilotnim projektom, mm, za katerega nosi odgovornost Evropska komisija. Danes eh, nahajamo v kontekstu, kjer eh, ne bi bili imeli priložnosti sprožiti to pobudo ampak to smo vseeno storili zdaj je tu pred nami in je dobrodošla kajti upisuje eh, se v političen trenutek ko bodo te teme v srčiki vseh razprav v zvezi z, to, eh, s tem zelenim pohodom v smeri neke prave eh, pristne monetarne in gospodarske unije. Torej, eh, na podlagi tega, kar je bilo dogovorjeno, bomo eh, vsakemu, eh, za vsako študijo namenili 15 minut. Pričeli bomo z prvo študijo, ki jo bo predstavil, ki jo je, ki jo je izvedla, pravzaprav, ki jo je izvedel CEPS, Center za evropske politične študije. Mm, po, ki uh, ga um, zastopata Miroslav Beblavi in Ilarja Mazelli. Upam, da nisem narobe izgovorila teh dveh imen. Um, obema dajem besedo za 15 minut. Okay, yeah. for, uh... Hvala lepa, predsednica, za uvod. Naj povem, da prvič govorim pred odborom Evropskega parlamenta, to je zanimiva priložnost za me. Jaz sem predstavnik CEPSA, prihajam iz Slovaške in torej zanimivo je sedeti tudi na drugi strani. Ker pa zadeva konkretno temo, za katero smo danes tu, naj predstavim rezultate študije neke enostavne simulacije, kolikšen bi bil strošek ne Evrope, če ne, če ne bi prišlo do uvedbe zavarovalne scheme na ravni evroobmočja. Naj grem skozi potencijalne e, e, prednosti z e, gospodarskega zornega kota in torej tudi z makroekonomskega vidika, bi morda lahko se eh, osredotočili tudi na eh, manjša gospodarstva za eh, Evropo. V primeru finančnega šoka vsaka država ne bi bila sposobna se soočiti samostojno pred takimi šoki. In torej, če vsak, kdo se obnaša racionalno na nacionalni eh, ravni, ne bo prišlo do optimalnega eh, odgovora odzivanja na tak šok, optimalni odziv bi lahko ustvarili samo na evropski ravni. Potem eh, seveda finančne krize eh, postavljajo določene omejitve za javnofinančne eh, zmožnosti in moramo torej imeti možnost uporabiti avtomatske stabilnosti stabilizatorje to pa ta možnost pa je bistveno omejena na nacionalni ravni in torej evropska raven bi lahko pripomogla k temu. Želeli bi predvsem zagotoviti eh, čezmejno, eh, čeznacionalno mobilnost za delavce. Poleg tega tudi dodamo politično razsežnost, ampak seveda o tem se morajo pogovoriti in odločati politični predstavniki. Na tak način bi se odzvali na zahteve državljanov po socialni Evropi, ampak to je bolj stvar, ki bo predmet političnih razprav. Razvili smo štiri simulacije. Naj čisto na kratko obrazložim, da smo primerjali dva osnovna modela, torej harmonizirana eh, sistema zavarovanja za primer brezposelnosti na evropski ravni. In eh, na tak način bi iz uh, sklada uh, vsako leto izplačali uh, pač določeno nadomestila. S tem bi torej evropski sistem deloma nadomestil nacionalne sisteme za, uh, primere, za nadomestile za primere brezposelnosti. Po drugi strani pa, pa smo imeli tudi neko obliko zavarovanja za res katastrofalne primere. V tem primeru bi samo izplačali eh, nadomestila nacionalnim vladam v primeru velikega eh, gospodarskega finančnega šoka. In seveda potem bomo morali najprej ugotoviti, kaj ta šok sploh pomeni. V tem primeru bi se iz Evropskega sklada splačevala sredstva nacionalnim vladam, zato da bi lahko bili kos takim izrednim primerom. V simulacijah smo tudi se osredotočili na dva modela z ozirom na proračun. Sveda v vseh mogočih primerjih bi prišli do transferov iz ene države v drugo, če ena država članica se sooča s hujšimi problemi v primerjavi z drugimi državami, tudi v primerjih strukturne brezposelnosti. Uh, in eh, upoštevali smo tudi opcije, kjer bi zagotovili dolgoročno proračunsko neutralnost. To bom obrazložil. Vsekakor opcija B v obeh primerjih je skušala zagotoviti, da eh, ne bi prišlo do eh, kumulacije, do torej kopičenja proračunskih primankljajev kako smo izvedli to simulacijo retrospektivno in sicer od leta 1999 do leta 2012. To obdobje smo izbrali, ker smo razpolagali za podatki za to, obmo, za to obdobje eh, v eh, evropskih eh, državah in tudi zato, ker v tem obdobju je eh, prišlo do eh, delovanja in obstoja evroobmočja. Skušali smo simulirati, kako eh, bi se stvari drugače razvijali, če bi ta sistem obstajal že v letu 1999. Iz razlogov, ki uh, jih lahko uh, naknadno obrazložim, uh, bi pač povedal, da a, a, nismo se spuščali v prevelike podrobnosti. Prvi predlog je neka evropska, a, neka zavaro, evropska harmonizirana zavarovalna schema za premjere brezposelnosti. 75 odstotkov delavcev, ki so brezposelni za obdobje manj kot eno leto, bi bilo pokritih s to schemo. To je več, kot se trenutno dogaja v večini držav. V nekaterih državah, kot v Belgiji, je pokritost večja, v drugih pa nižja. Torej, naš sistem je bolj uravnotežen in pokriva tu, večji delež, kot pa se dan danes dogaja v večini evropskih držav. Potem, m, Delavci bi prejemali 40 odstotkov svojih nadomestil, torej ne gre, ne, ne gre za bruto plačo, ampak za bruto nadomestilo. In eh, nadomestila bi se splačevala za obdobje povprečno šestih mesecev. Predlagamo tudi eh, zelo nizko stopnjo obdavčitve V naši simulaciji se nismo odločali o tem, ali bi to izplačevali delavci ali pa delodajalci. Potem pa drugi sistem, torej za katastrofalne primere, pa je eh, ravno tako zelo radodaren, ampak eh, sproži se v drugačnih okoliščinah in sicer samo, če eh, stopnja brezposelnosti v tisti državi eh, doseže raven eh, navro. To se pravi več kot dva odstotka povečanja v določenem obdobju. Torej, samo če za dva odstotka preseže plafon navro. V tem primeru Eh, se potem eh, začenja izplačevati nadomestila in sicer po stopnjah, ki, so, ki smo jih že prikazali v eh, prvem modelu. Vsaka država članica mora prispevati 0,1 odstotek letnega BDP-ja in sicer dokler se v sklad ne zbere 0,5 odstotke BDP-ja in V tem primeru se potem vplačila z strani eh, eh, nacionalnih eh, sredstev prekinejo. Naj vam prikažemo letne rezultate teh simulacij. Če si ogledamo letno porabo, potem ugotovimo, da obstaja določena razlika med tema dvema sistemama. Vidimo modro črto. To je pač delno nadomestilo nacionalnih sistemov in uh, v tem primeru vidimo, da znaša nič cela 25 do nič cela 35 do nič cela 41 v slabših trenutkih, v kriznih trenutkih. Potem pa drugi model v primeru pač velikega šoka vidimo, da um, se stvari lahko bistveno razlikujejo med državami, ko pride do velikih razlik, ko eh, so določene države močno prizadete zaradi določenih eh, kriznih trenutkov. V kriznih trenutkih se stvar bistveno poveča, ampak delež evropskega BDP-ja je veliko nižji v primerjavi z harmoniziranim sistemom. Na naslednji prosojnici pa imamo primerjavo obeh model, modelov. In sicer imamo letno bilanco in kumulativno bilanco. Torej, uh, sistem za primere katastrof, vidimo, da imamo veliko višjo kumulativno bilanco. Tega ne bi smeli imeti, ampak seveda to je veliko laže, če imamo ta kumulativni sklad in če zahtevamo od držav, da več prispevajo v hudih trenutkih. Harmonizirani sistem pa je eh, seveda uh, manj uh, kumulativen. Srednjeročno smo izbrali številke, ki so, uh, uravno, številke, ki so uravnotežene na evropski ravni. To ni kontraciklično na evropski ravni. Na nacionalni ravni pa se stvari, so stvari videti zelo različne. Na naslednji prosojnici pa uh, ugotavljamo sposobnost stabilizacije. To so sredstva, ki se kumulativno eh, prenašajo na države članice v tem obdobju. Torej, tukaj vidimo njihove prispevke minus to, kar so prejele. To, kar vidite v tej primerjavi, je, da za države, ki so močno prizadete katastrofalno zavarovanje, Eh, zagotavlja eh, bolj ekstensivno pokritost, naprimer Španija 4 odstotke BDP-ja, tudi za balske države med 1 in 2 odstotka BDP-ja in to velja tudi za nekatere druge južnoevropske države. Torej, tiste države, ki so najbolj prizadete s krizo, eh, v teh državah je ta oblika zavarovanja najprikladnejša v hudih trenutkih. In tukaj imamo tudi dva uh, primera primer Latvije, kar lahko ugotovite, imamo to letno bilanco za Latvijo v obeh primerjih. Je stvar uravnotežena, potem pa imamo močno negativne številke, ko je bila Latvija zelo prizadeta s krizo. Torej imamo to spodbudo, zato da se cikl obrne. In kot rezultat tega uh, potem vidimo, da prihaja do izboljšanja iz razlogov, ki jih bom obrazložil. Španija je drug zanimiv primer. V našem modelu je Španija, ki bo verjetno se najbolj okoristila s tem modelom v kriznih trenutkih, ko uh, je kriza najhujša. V obeh primerjih uh, Španija beleži zelo močen primankljaj in torej model ima uh, sistem ima spodbuden učinek. Lahko vam posredujemo tudi številke, tako da ugotovimo, kdo so neto plačnice in kdo so neto pa, a, koristne, kori, torej upravičenke. Ampak nekatere države, za nekatere države je težko povedati, kdo ima večjo korist. Recimo Avstrija, Nizozemska niso neto plačnica, ker niso bile prizadete z večjimi finančnimi eh, šoki v zadnjih 14 letih in imamo tudi določene primere, kjer eh, Španija ne bi se bistveno koristila s tem sistemom, prav zaradi visoke stopnje brezposelnosti v preteklosti. Uh, this, so important and go straight to the, to the next slide. Bom preskočil nekaj prosojnic. Kako nas se izognemo stalnim transferom? Kar predlagamo je naslednje, torej v opciji B, eh, kar ugotavljamo, je eh, možnost omejevanja stalnih transferov z enostavnim eh, mehanizmom. In sicer, če imamo kumulativni primankljaj, ki je večji od enega odstotka BDP-ja, torej država v tem primeru prejema več, kot pa uplačuje, potem začenja plačevati več. Ima torej več koristi, hkrati pa mora uplačati tudi več v sklad. To, pri tem smo se navdihovali pri ameriških pravilih. Narava je zelo podobna torej v takem primeru. V drugem primeru pa nimamo modela transfera, ampak je mehanizem za absorbiranje šoka. To velja za obe opciji, za opcijo A in B. Torej, to si lahko ogledate v dokumentu in odločate, katero bi raje imeli. Zdaj pa še zaključki, če so nakratko. Izračunali smo v uh, tej študiji, uh, torej naši podatki se nanašajo na evro območje. Uh, in eh, več držav zagotavlja večjo stabilizacijo v sistemu. Ampak glede na to, da se euroobmočje širi in pridobiva nove člane, Estonija, Latvija, Litva in torej euroobmočje je eh, premikajoča se tarča, moramo reči, da eh, smo se osredotočili samo na euroobmočje in imamo dve pomembnejši gospodarstvi zunaj evroobmočja, kar zadeva velikost, seveda ne, ne smemo pozabiti na Polsko, ampak tam a, eh, a, eh, prihodek po osebi a, eh, ni, a, ne predstavlja bistvenega doprinosa v okviru evropskega BDP-ja. In torej stvari ne, se ne bi in eh, izračuni se ne bi bistveno spremenili tudi v naših modelih. Mi smo predlagali obvezno udeležbo teh eh, držav. Torej, mm, To je sistem, ki ga ali sprememo ali zavrnemo, nima smisla, da predvidevamo možnost opt-outa. potem um, kazalniki so um, je bila vrzel v uh, stopni brezposelnosti oziroma kratkoročna brezposelnost za harmonizirani sistem se pravi Španija, Slovaška in tako dalje, recimo, če imajo strukturno brezposelnost eh, v višji meri, kot naprimer lahko v Nemčiji ali pa v Združenem kraljestvu. Um, ampak tega nismo poštevali, ker naš namen je bil to, da bi bili sposobni absorbirati šoke. Potem gospodarski cikl, to sem že obrazložil. Poskušali smo omeji, omejiti korist, eh, ki bi jo lahko imele posamezne države na, en, eh, na nicila en odstotek. Stvari se ne bistveno spremenijo na, eh, ravni, na agregatni ravni. Če imamo to raven ni cela en odstotek, stvari se ne bistveno spremenijo, ampak se eh, bistveno spremeni korist, ki jo lahko ima posamezna država. Naprimer, v tem trenutku bi večjo korist lahko imela Španija kot pa kaka druga. Torej, to je predvsem politična odločitev. In na zadnji prosojnici eh, v teh eh, zaključkih pa smo si ogledali prihodek za harmonizirani zavarovalni evropski sistem. Predlagamo, da bi ga eh, financirali iz pač obdavčevanja dela ni cela pet odstotkov nominalnih nadomestil za katastrofe katastrofalni zavarovalni sistem, tukaj pa ni nikakršne individualne povezave s sistemom, to je v povezavi z nacionalnimi vladami. In torej v tem primeru predlagamo nek splošni prihodek iz nacionalnih prihodkov. In še zadnja pripomba. In zadnje vprašanje, ki smo se ga zastavili, ali bi morali imeti skupne standarde za nacionalne scheme oziroma evropsko schemo v okviru naše simulacije, smo na to vprašanje odgovorili, odgovorili skozi harmonizirani sistem. Torej, v takem primeru vsak državljan ki izpolnjuje te zahtevke, mora biti upravičen do tega. Nivo je treba določiti na politični ravni in v veliko manjši meri pa to velja v tem katastrofalnem zavarovalnem sistemu. Kajti v tem primeru gre za velike šoke in v tem primeru damo, nacionalni vladi na voljo določen znesek za to, da nekako omili učinke tega šoka. Lahko porabi sredstva tako, kot želi v enem primeru, v drugem modelu pa se eh, državi naloži, kako naj izvede to sanacijo, to je stvar politične odločitve. Lahko bi se odločil tudi za delno pogojenost zato da bi maksimirali ciklični učinek, ampak se ne bi spuščali v prevelike podrobnosti, kar zadeva preskriptivnost navodil. To je vse za nas. Poskusil sem biti čim krajši. Vem, da sem presegal eh, čas, ki sem ga imel na voljo in se vam zahvaljujem. Uh, euh, Hvala lepa. Eh, predlagam, da se. Eh, lotimo takoj tudi predstavitve druge študije, zato da bomo lahko razpravljali o obeh eh, študijah. Torej, druga študija je nastala v centru, eh, centru za, za evropske ekonomske raziskave. in v Katoliški univerzi v Luvanu. Torej tudi vi imate 15 minut za predstavitev, prosim. You, Chair, and, um... Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste nam dali tudi možnost, da v Evropskem parlamentu predstavimo uh, svojo študijo. Naj začnem s eh, povzetkom uh, oziroma z. Uh, razdelitvijo prispevka. Najprej bom eh, govoril o zaščiti dohodka v nacionalnih eh, sistemih, eh, kot so pač obstajali pred začetkom krize v letu 2007. Mislim, da je zelo dobro, da vidimo, kako je bilo prej, zato da vidimo, kakšen bi bil, kakšna bi bila dodana vrednost evropskega sistema za zavarovanje brezposelnosti potem bom pa predstavil tudi eh, možne značilnosti eh, evropskega sistema za brezposelnost eh, in govoril bom tudi, kaj bi bilo treba pravzaprav odstraniti iz sistemov. Osredotočil se bom na euroobmočje, kajti eh, mehanizmi eh, znotraj euroobmočja eh, in zunaj njega so pravzaprav podobni. Potem bom predstavil simulacijski eksperiment in tudi ključne rezultate glavna dodana vrednost naše študije je, da uporabljamo pravzaprav mikropodatke iz proračunov. Na ta način pravzaprav upoštevamo heterogenost proračunov eh, eh, posameznih držav. To je seveda zelo pomembno za izračunavanje stabilizacijskih eh, učinkov. Dejstvo je, da so pač da proračuni različno delujejo po eh, recimo eh, izgubi dohodka in zaradi tega je zelo dobro, da uporabljamo mikropodatke, kajti s tem upoštevamo tudi heterogenost populacije. In na koncu bodo prišli še zaključki. Se pravi, najprej bi govoril o eh, zašiti prihodka pri nacionalnih zavarovalnih sistemih pred krizo. Eh, tu smo pač simulirali šoke brezposelnosti, ki so pač eh, primerljivi eh, v državah članicah euroobmočja. Tu smo pač v eksperimentu za pet odstotkov povečali brezposelnost, torej to je hipotetični šok, ki izhaja pravzaprav iz podatkov, ki so veljali pred začetkom krize. In tu vidimo, to, kar eh, mi imenujemo koeficient eh, stabilizacije eh, dohodka. Se pravi, koliko šoka absorbirajo nacionalni sistemi. In tu smo tudi videli raznolikost pri zmožnosti za absorpcijo. Eh, eh, v celinski Evropi in eh, severni Evropi vidimo pač, da je 25 odstotna absorpcija, na vzhodu in jugu Evrope pa je manjša absorpcija. Tu imamo seveda različne razloge naprimer eh, delež eh, tistih, ki je upravičen eh, do nadomestil, se razlikuje in podobno. Se pravi, tu imamo pravzaprav različne stopnje zaščite dohodka. Mi smo se pa morali vprašati, kako se lahko ti vzorci spreminjajo z Eh, diskrecijskimi ukrepi, se pravi, eh, kako se to spreminja, če se eh, spremenijo parametri politike. Videti pa je, da eh, nacionalni sistemi eh, za zavarovanje brezposelnosti nimajo eh, pravzaprav okrepljenih možnosti za stabilizacijo. Potem, kakšne so lahko značilnosti Eh, evropske scheme eh, torej miro je pravzaprav to že predstavil in naše opcije so zelo pomembne. Eh, prva opcija je osnovno zavarovanje za brezposelnost ki bi deloma nadomestilo nacionalno zavarovanje. tu bi si lahko zamislili minimalno zavarovanje in eh, nadomestilo dohodka v višini 50 odstotkov, recimo za 12 eh, mesecev. In nacionalne sisteme bi pač dopolnili z evropskimi sistemi, eh, se pravi, tu bi lahko imeli še nekaj raznolikosti, tudi glede tega, komu in koliko se dajejo nadomestila. Potem bi pa imeli drugič program razširitve, Ehm, pač eh, nadomestil, se pravi, tu bi eh, pravila za izplačevanje eh, ustrezno prilagajali. Potem bi imeli še tretjo možnost in sicer, da bi imeli sistem eh, zavarovanja, ki bi popolnoma nadomestil nacionalne sisteme. Eh, to bi pomenilo seveda, da bi povsem odpravili nacionalne sisteme zavarovanja za primer brezposelnosti in tu bi lahko naprimer tudi izbrali en sistem med obstoječimi eh, ali pa bi vzpostavili nov poprečen sistem. Vsi ti sistemi pa bi imeli seveda tudi različne posledice, različne učinke, naprimer eh, glede eh, stabilizacije, glede eh, prerasporeditve in tudi individualnih izkrivljanj in podobno. Ne bi šel v detajle, vendar opozarjam vas, da je to zelo natančno opisano v naši Eh, študij. Eh, oglejmo si najprej ta temeljni eh, sistem za zavarovanje proti brezposelnosti. Rekel sem, da smo uporabili mikropodatko in sicer uporabili smo Euromod in če nismo pač eh, imeli podatkov, smo pač eh, simulirali šoke za obdobje 2008-2013 podobno kot je tudi povedal Miro, našo analizo lahko interpretiramo tudi tako, eh, da ugotavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi imeli skupni sistem zavarovanja, eh, ki bi ga vzpostavili leta 2007. Kaj so pravzaprav glavne značilnosti simuliranih eh, zavarovalnih schem? recimo, eh, da bi pač nadomestili 50 odstotkov eh, predhodnih eh, dohodkov in sistem bi bil kalibriran tako, da bi bil dohodkovno neutralen za obdobje 2008-2013. Torej, financiranje dolga je tudi ključnega pomena, kajti dejstvo je, da je da države, eh, na katere bi vplivale, eh, vplivala kriza, manj eh, bi bile destabilizirane, če pač ne bi upoštevali tudi vračanja dolga. Torej, z mikropodatki smo lahko identificirali tiste osebe, ki bi prišli v poštev za to schemo. Mi imamo namreč sezname in številke za, za kratkoročno brezposelne. To pomeni, da bi natančno lahko ugotovili, kdo bi prišel upoštev pri naši eh, simulaciji in to pomeni, da eh, bi na ta način pravzaprav pokrili 50 odstotkov vseh eh, brezposelnih v eh, evroobmočju. Eh, in tu bi pač eh, ugotovili volumen na eh, leto 61 milijard evrov. Eh, in pod, tu vidimo eh, stopnje brezposelnosti za določene države, za Nemčijo, se pravi tiste in tudi za tiste države, ki jih je kriza najbolj prizadela. Začenši z 2001 vidimo, da so tu določena podobdobja. Leta 2005 je imela Nemčija nadpovprečno eh, brezposelnost v primerjavi z euroobmočjem. Eh, brezposelnost pa je bila eh, dokaj nizka v Južni Evropi. To pomeni, da taka osnovna schema ne bi imela stalne prerasporeditve sredstev per se. To pomeni, da je treba upoševati kratkoročno in dolgoročno brezposelnost. Leta 2007 pa prihaja do razhajanja v stopnji brezposelnosti in vidimo, da pač v Nemčiji pač pada brezposelnost do leta 2013, velika porast pa je seveda v Španiji in podobno. Poglejmo si potem kritje, pokritje. Eh, kaj nam pove ta slika? Eh, osnovno zavarovanje, ki bi zavarovalo samo 12 prvih mesecev brezposelnosti, eh, tu je seveda vse odvisno od stopnje kratkoročno brezposelnih. Eh, in tu vidimo pač eh, dokaj visoko pokritost v letu 2009, ko je prišlo do eh, visoke porasti pri brezposelnosti in tudi zelo veliko je bilo kratkoročno brezposelnih. Vendar se je tudi povečal delež dolgoročno brezposelnih, vendar ti pa ne bi prišli upoštev za to schemo. Se pravi, to temeljno zavarovanje zavaruje tiste, eh, ki postanejo brezposelni, vendar v nekem eh, eh, trenutku se je seveda ta. Eh, nadomestila iztečejo in zaradi tega tudi eh, prihaja do zmanjšanja te pokritosti. Eh, vidimo 2013, 2010-2013, eh, da se stvari močno spreminjajo. Poglejmo si Belgijo, Nemčijo in Luksemburg. Tu je zmanjšanje brezposelnosti, in to je ostalo dokaj stabilno v celotnem obdobju. Kaj pa neto prispevki na ravni držav? Najprej naj nekaj povem eh, o neto prispevkih v evroobmočju. Eh, v tej eh, simulirani schemi bi imeli presežke eh, v obdobju 2008 do 2010 in potem deficite pozneje. Eh, in eh, to velja pač za evroobmočje, ne pa za državno raven. Največji, največje prispevke Avstrija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, največji prejemniki pa bi bili Španija, Francija, Grčija in Portugalska v absolutnih številkah eh, bi bila Nemčija največji plačnik, neto prispevke 7,5 do 13 milijard evrov. In na koncu še, do kakšne stopnje bi tak sistem prispeval k stabilizaciji. Kakšna je dodana vrednost te scheme? Na samem začetku sem povedal, da nacionalne države oziroma nekatere države članice Eh, ne morejo pravzaprav eh, uporabiti nacionalnih stabilizatorjev, ker nimajo več dostopa do kreditnih trgov. In tu bi prišlo do stabilizacije z centralne ravni in na ta način eh, ne bi morali pač sprejemati neprimerne fiskalne politike v času krize. Eh, torej nižji prispevki bi bili in tudi večje koristi. Se pravi, tu vidimo uh, stabilizacijski učinek za tiste države, na katere kriza najbolj pritiska. Prvi pomembni rezultat Eh, se kaže na državah pod eh, pritiskom krize, vendar celotna Evropa eh, bi bila pod učinkom stabilizacijskega učinka. Brez stabilizacije tudi ni možno vračanje dolgov. In Eh, stabilizacijski učinek bi bil leta 2009 50 odstoten, eh, vendar ta stabilizacijski eh, učinek bi se seveda zmanjševal s časom, zaradi tega, ker bi bilo več dolgoročno brezposelnih. Ta eh, schema bi dosegla torej želene učinke, se pravi, najbolj bi podprli tiste države, na katere kriza najbolj pritiska. In na koncu še kratek eh, zaključek, vem, da se mi čas izteka. Eh, zelo pomemben rezultat je, da bi lahko z eh, nizkim proračunom, se pravi 61 milijard evrov na leta, eh, uresničili to schemo. Eh, to velja za obdobje 2008-2013. To je izjemno obdobje. Dejstvo je, da bi v letih predtem potrebovali manj proračunskih sredstev in dejstvo je, da tu ne bi imeli stalne ga prerasporejanja in uh, uh, vse bi bilo, prejemki bi bili odvisni od plač. Uh, in dejstvo je, da bi bile tu možne administrativne uh, manipulacije. Uh, naprimer, države bi. Uh, uh, bile v skušnjavi, da uh, Eh, subvencionirajo plače ali pa, da eh, ljudi potiskajo v te eh, scheme. To je seveda negativna plat in to je treba upoštevati. Za to bi pač morali predvideti posebna pravila, natančno bi morali opredeliti, kakšna bi, kakšna bi bila čakalna doba, preden je nekdo upravičen do nadomestil in podobno dejstvo pa je, eh, stroški bi eh, eh, eh, rasli z manipulacijami. Uh, se pravi, več ko je treba pač plačevati, manjši bi bili zavarovalni učinki. Uh, Eh, potem pa, kar zadeva stabilizacijo, to smo tudi videli, da bi imeli močno stabilizacijo leta 2009, potem bi se ta učinek zmanjševal. Makroekonomski stabilizacijski učinek je morda mm, mm, moderaten in eh, vsekakor bi bil pač ta sistem zelo zanimiv. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala obema. Eh, kajti gre seveda za ekipno delo v obeh primerjih. To na eh, jasen način prikazuje, da bi bilo treba obnoviti določene stvari. Spomnili se boste tudi predstavitev v tem odboru pred kakšnim letom. Presenečena sem bila, da ste v drugi študiji menili, da bi bili makro ekonomski učinki eh, pomembni zgolj v prvem letu. Prva. Mene zanima, avtori prve študije, ali se strinjate s tem, s to oceno, kajti to je seveda zelo pomembno, če govorimo o dodani vrednosti sistema. V drugi študiji vidimo, na prvi grafiki, ki predstavlja obstoječi sistem in pokritje um, po državah članicah. Vidimo pravzaprav, da to ni ista krivulja. Kaj se pa zgodi? Uh, v umestnem času, ko pač niso uh, harmonizirani pogoji za nadomestila. V Luksemburgu je bi pokritost bila posem uničena. mislim, da je težava pravzaprav narediti ta prehod. Treba bi bilo uh, primerjati, kako se pokritost eh, povečuje v primerjavi s sedanjim eh, sistemom. In ko si ogledamo neto prispevke, to me tudi zanima, ali se Eh, v obeh študijah strinjate glede koristi sistemov. Preden vam dam ponovno besedo, me zanima, ali želijo kolegi kaj vprašati. Elizabeth Schröter. Ja, an... Najlepša hvala. Rabi se zahvalila obima strokovnjakoma in za študije. Gre za zelo pomembno vprašanje, obstaja razprava o tem, če nas tega lotimo, ne, če bi do tega prišlo, bi morali spremeniti verjetno tudi pogodbo. Zato imam dve vprašanji. Prvo vprašanje, koliko časa naj Evropska unija še čaka oziroma naj ne čaka več za uvedbo tega sistema? Nahajamo se v kriznem obdobju, v katerem ne moremo več računati na to, da bi hitro lahko vedli ta sistem, ko bi iz političnega vidika lahko pomislili na to uvedbo po petih, šestih letih, obstaja mogoče kakšno časovno obdobje, če so kakšen časovni okvir, koliko časa Evropska unija še lahko čaka, na kdaj bo mogoče že prepozno. In drugo vprašanje. V prvi predstavitvi sem dobila občutek, da je ta osnovni sistem zavarovanja za brezposelne smiselen, zaradi tega, ker ga lahko hitro uravnovesimo in da breme za ni tako zelo veliko. Zanima me, kako ocenjujete, koliko časa potrebujemo v Evropski uniji, da bi lahko uvedli to osnovno zavarovanje za brezposelno v obliki zakonodaji in kako bi lahko eh, zračunali tudi posledice gospodarske posledice te uvedbe. Hvala lepa. Prepuščam vam eh, odločitev o tem, kako si boste porazdelili eh, čas za odgovore. Prosim, izvolite. Uh, Hvala lepa. Um, začel bom, potem pa me bo dopolnila še kolegica. Mislim, da lahko vprašanje razdelim na tri dele. Prvo vprašanje se je glasilo na. se je dotikalo učinkovitosti, hitro vedbe in dolgotrajno vedbe. Sami delamo z vidika dolgotrajnega obdobja vendar pa obstajata dva dejavnika, ki zmanjšata učinek v času. To lahko seveda zamenjate, vendar pa bom razložil, zakaj smo uvedli ta dva dejavnika. Če imate zelo visoko brezposelnost, se to ponavadi preobrazi v dolgotrajno brezposelnost. Naše scheme niso oblikovane tako, da bi pokrivale dolgotrajno brezposelnost. Gre za scheme, ki naj bi pokrile določen šok brezposelnosti, naprimer kot v Španiji leta 2009. Začetni učinek kompenzacije je najprej zelo učinkovit, potem pa se zmanjša, ko prije dolgotrajne brezposelnosti. Drug dejavnik, ki to omejuje, pa je pravilo dolgotrajnega ravnovesja. Potrebujemo namreč več časa za stabilizacijo, plačamo isto količino, vendar pa moramo plačati več v Evropski sklad, zato je neto dobi manjši. Torej imamo opcijo A in B in gre seveda za ključno vprašanje. Če si pogledate Španijo ali pa balske države v naših simulacijah, potem vidite, da se eh, korist oziroma dobiček zmanjša, zdaj, ker morajo plačati več. Balske države pa ne opažajo takšnega obrata, zaradi tega, ker se lahko hitreje poberejo. V Španiji in Grčiji pa življenje gospodarstva počasnejše in zato se morajo upoštevati tudi javniki recesije in krize. Glede obsežnosti in prispevka sistema bi lahko povedala naslednje. Razlika v naših simulacijah je, da mi oblikujemo sistem za 14 um, let, naprimer, da imamo dobro in slabo obdobje. Mm. Simulacija mojega kolege pa se osredotoča na krajše obdobje, torej da potrebuje več financiranja. Če si zamislite, da bo obdobje od leta 99 do 2012 običajno obdobje, potem boste plačali manj, če pa boste mnenja, da kriza traja dlje, pa boste plačali več. Glede vprašanja časovnice, to je drugo vprašanje, bi rad povedal naslednje. Kako hitro lahko sprožimo sistem? Harmoniziran sistem lahko uvedemo hitreje, kajti takoj, ko pride do brezposelnosti, Evropska unija takoj začne z eh, večjimi plačili za države članice. Zato tukaj ni nobene zamude. Ko pa gre za zarovanje v primeru katastrofa, gre za vprašanje, kakšno je Število, ki ga vzamete za merjenje brezposobnosti, če si vzamete eh, število za vsako leto posebej, potem gledate in računate letno, lahko to počnete tudi vsako četrtletje, vendar pa gre za vprašanje, če računate statične podatke za vsako leto posebej ali ne. Zato čas tukaj ni tako zelo pomemben. Glede hitrosti, učinkovitosti sta oba sistema oblikovana tako, da se učinek pozna do, dosti hitro. In še nekaj bi rad razložil. Imamo popolnoma drugačen sistem kot v ZDA. V ZDA, na primer, imajo sistem, ki je zelo narovešen za vsako zvezdno državo posebej. Če pride do primankljaja, morate hitro plačati, vplačati v ta sistem, zato da ravnovesite ta sistem. ZDA se lahko to privoščijo, zaradi tega, ker vsakeč, ko prijo recesijo, eh, njihova oblast sprejme posebej izredni mehanizem, ki je dodan temu sistemu. Mi pa smo mnenja, da ni verjetno, da bi evropske vlade to dopustile. Torej, da pride do krize, bi se komisija, parlament in svet sestali in takoj sprejeli zakonodajo. Mi smo oblikovali ta sistem, da deluje avtomatsko. To seveda lahko spremenimo, vendar pa mislim, da je to bolj primerno naši strukturi upravljanja. Glede tega, kako hitro lahko uvedemo ta sistem, pa lahko rečem, da gre za zakonodajno politično vprašanje. Uvajanje je lahko zelo hitro, ni komplicirano, tako kot je zazastavljeno, vendar pa bi to zahtevalo tudi pri harmoniziranem sistemu hitri prenos v nacionalni sistem, pri primeru katastrofalnega zavarovanja pa ni tako. Torej, če bi sprejeli zakonodajo na ravni parlamenta in sveta, bi ta sistem lahko vedli zelo hitro, tudi naslednje leto, naprimer, tukaj ni nobenih omejitev. Slabost katastrofalnega sistema pa je, da potrebujete v prvotni fazi gradno sistema, torej potrebuje več časa za sestava tega sistema, vendar pa je to dosti boljše, kaj ti, če ne, lahko pride do nihanja vsako leto posebej. Vprašanje, kako zelo nujno je to za Evropo in toliko za konec. Če odkrito povem, je to odvisno od tega, koliko šokov pričakujete v Evropi v naslednjih petih, desetih letih. Če pričakujete, da bo evropsko gospodarstvo podobno tistemu med letoma 1999-2007, potem ni to tako zelo nujno, kaj ti države članice bi veliko pridobile od eh, tega, sistema za absorpcijo šoka pred krizo, torej bi bili časovna obdobja krajša za balske države, za Španijo in te druge, vendar pa to ni tako zelo pomembno. Torej, če pričakujete, mm, da bo obdobje med letoma 2007 in 2012 eh, posebno obdobje in da se to ne bo ponovilo, potem ni to tako zelo nujno. Če pa pričakujete, da boste doživeli podobne šoke, potem se nam bolj modi, odvisno torej, kako si zamišljate, kakšna bo prihodnost. Hvala. Uh, Rada bi dodala še nekaj k temu, kar je povedal Miroslav. Prav je tisto, kar je dejal Miroslav, zmena drži, da ko gre za sistem ki smo si ga zastavili, da hitro učinkuje ven. Pri katastrofalnem sistemu pa je to drugače. To lahko traja več kot eno leto, da država prejme eh, denar. In drugo vprašanje, koliko časa bi Evropska unija porabila za vzpostavo takšnega sistema? To lahko hitro storimo, vendar pa je to odvisno od različnih poseb. Če govorimo o harmoniziranem sistemu, potem obstajajo administrativne ovire, veliko stvari treba premisliti in koordinirati v državah članicah. Ko pa gre za katastrofalno zavarovanje, pa gre za sklad in prenašanje denarja. Administrativni stroški in strunno breme je tukaj dosti manjši. Hvala lepa. What I can add lahko dodam še to, k temu, kar sta povedala Miroslav in Ilarija. In to je vprašanje stopne pokritja ne nacionalnih sistemov, ampak evroomočja. To se je seveda odvisno od političnih parametrov. Mi domnevamo, da so vsi brezposelni upravičeni do scheme v evroobmočju in da jih pokrivamo 12 mesecev. Stopnja pokritja pa je seveda odvisna od obeh ravni in od sprememb v stopni brezposelnosti in od deleža kratkotrajne brezposelnosti. In te stopne se v času spreminjajo. In še tisto, kar ste dejali v zvezi z Luksemburgom tam je brezposlenost za hitro porasla v leti 2012 in 2013. Zaradi tega se stopnja pokritja ravno tako dviguje v Luksemburgu. Merci beaucoup. Um. Hvala lepa. Uh, zdaj je že uh, ura. Eh, ko bi morali zaključiti našo sejo, ampak mislim, da nam bodo tolmači podarili še pet minut, drugače pa se bomo poslužili angliščine, če ne boste imeli dovolj časa. Še eno vprašanje. Potrebujem samo dve minuti, rad bi se namreč samo zahvalil za to študijo, ki je tako zelo obsežna in zelo dobro predstavljena z teoretičnega vidika in tudi z vidika praktičnih simulacij. Mislim, da bo ta študija zelo koristna. Vendar pa se mi zdi, da politiki večkrat ne preberemo dokumentov, beremo časopise, vendar pa ne akademskih spisov. Potem obstaja še en problem in to je, da zato potrebujemo dolgoročno vizijo. Veliko krat pa delujemo kratkoročno, vendar pa sem prepričan, da bomo predali ta dokument vsem našim socialističnim kolegom. To področje zelo natančno spremljamo. Na začetku smo bili skeptični do tega, vendar pa sedaj dobro razumem strategijo in pomen takšnega programa za Evropo. Čeprav je to bolj smiselno z gospodarskega vidika kot z vidika socialne varnosti, se mi zdi, da gre tukaj za področje, ki ima prihodnost upam, da na to naši kolegi iz eh, ljudske stranke ne gledajo kot nekaj ideološkega, ampak nekaj, kar je dobro za skupnost, da skupaj prevzamemo tveganja nevarnosti. Sam sem španec in v kriznih časih so, bi nam lahko pomagali. Tudi Nemčiji bi prav prišel takšen mehanizm vzajemnega prevzemanja tveganja. Najlepša hvala. Ta študija nam bo zelo koristila za prihodnost in upam, mm, da, da bomo vsi imeli čas za to, da preučimo ta dokument. Vi ste mm, izpolnili svojo obljubo, sedaj pa moramo tudi mi. Vzi. Hvala lepa. Bi lahko predlagala našim strokovnjakom, da si vzamejo vsak dve minuti zato da nam povedejo, povejo, katera je po njihovem mnenju eh, dodana vrednost takega evropskega sistema zavarovanja za primere brezposobnosti. Hvala. Maybe, maybe I start. Začel bom. Zelo kratkim odgovorom. Kriza je pokazala, da je v nekaterih državah kriza postila zelo hude posledice, da njihovi sistemi niso dobro delovali v tem primeru. Zato mislim, da je to največja dodana vrednost harmoniziranega sistema, da bi dosegli vsaj določeno raven harmonizacije na evropski ravni. To bi nam pomagalo v primerih takšnih kriz, vendar pa je treba podariti tudi, da obstajajo tudi določena tveganja in ta tveganja je treba zelo previdno preučiti in jih upoštevati, gre naprimer za administrativno urenje in tudi reševanje nacionalnih strukturnih šibkosti v državšencah. Vse to so zelo pomembna vprašanja, ki jih je treba upoštevati še posebej, ko oblikujemo sistem na ravni evroobmočja, da premišljujemo o alternativah za sistem zavarovanja v primeru brezposelnosti, kajti tukaj moramo poštevati drugačna tveganja. V nekaj besedah ne morem podati splošne izjave, vendar pa mislim, da je pomembno, da se moramo sredotočiti na podrobna vprašanja takšnem sistemu. Hvala lepa. Um, Najlepša hvala za to vprašanje. To je najpomembnejše vprašanje, po mojem mnenju. Po mojem mnenju je največja dodana vrednost ta, da bi dobili sistem, ki bi združeval tveganja držav članic. Vsa gospodarstva imajo svoj ciklus, imamo obdobja suhih in debelih krav ciklusi tudi ne sovpadajo v vseh državah. To se kaže v brezposelnosti, nekaj raste, nekaj upada, zato je smiselno, da imamo določeno stopno zavarovanja. Kaj ti, ko eni državi dobro gre, lahko financirate brezposelnost v eni državi in obratno. Kaj ti dolgoročno gledano eh, se ciklusi ponavljajo in vsakdo potrebuje takšno zavarovanje. Namesto da ponavljam, kar smo slišali, bi povedal še nekaj o izbirah, ki jih imamo. Naj bom bolj političen kot akademski. Ključno je, da bolj, ko je harmoniziran in velikopotezen sistem, bolje lahko posežemo v nacionalne sisteme in transferi so v tem primeru lahko dražji, vendar pa so bolj vidni za evropske državljane kot prispevek Evropske unije in lahko bi to pomenil začetek evropskega socialnega modela. Potem vidimo, da ta katastrofalni sistem nima toliko administrativnih ovir, kajti to samo dopolnjuje nacionalni sistem, gre za zavarovanje drža, države članice, torej da združimo mehanizme. Z pričnega vidika je lažje sprijeti takšen sistem, ker ne posega v nacionalne sisteme, vendar pa je manj veliko potezen z vidika evropske politične arhitekture. Torej imamo gospodarsko iz, eh, bolj učinkovito izbiro, vendar pa je vse to seveda odvisno, kakšno vizijo imate o Evropi. Vendar pa ste glede tega vi večji strokovnjaki kot mi. V tem primeru nimamo ničesar še, vendar pa na podlagi vašega dela in dela drugih mislim, da lahko skušamo doseči rezultate in da ohranimo to idejo, na mizi in da razpravljamo o tem. Kaj ti vprašanje, da se ne želimo unije transferjev, potem morate pogledati druge načine za popravljanje takšnih ciklusov, takšnih urodij, da v tem trenutku še nimamo. Zato sem zelo zadovoljna, da smo lahko prispevali v našem odboru k tej razpravi. Gre samo za en korak naprej, kajti dobili bomo še druge prispevke, vendar pa mislim, da je vaš prispevek zelo velik korak naprej kot si lahko zamišljate, to ni najlažja razprava v tem odboru, vendar pa sem vseeno zelo zadovoljna, da smo lahko pojasnili nekaj vidikov tega področja. Najlepša hvala, da ste opravili to študijo. Za nas najlepša hvala. Hvala. Letnja seja bo 24. februarja v Strasboru in seveda, če bo to potrebno, vam bomo tudi še naknadno potrdili. Hvala.